na hitro. Najprej bomo glasovali o točki 25, gre za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Mi eh, glasujemo o pismu, ki ga poznate. Eh, ali podpirate, se pravi, elektronsko glasujemo, začnimo. Vote is closed. Konec glasovanja. 40 za, 1 proti, sprejeto. Potem 26. Odgovornost države za stave za izvršovanje direktive sveta 2009 skozi 13 o izvajanju sporozuma sklenjenega med Združenjem vladarjev Evropske skupnosti in Evropsko federacijo delavcev v prometu o konvenciji o delovnih standardih v pomorstvu 2006 ter o spremembi direktive 63.999. Glasujemo torej o prvem pisnem sporozumu z svetom. Glasujemo. Konec glasovanja. 40 za, 1 proti, sprejeto. Tako, gremo naprej. Poročilo ponovni razmislek o izobraževanju. Poročilo Kinga Gönc. Najprej imamo tu kompromis A. ELS, SD, ALDE, zeleni. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Gremo na kompromis L. Predlog ELS, SD, ALDE in zeleni. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predle spremembe 9 Ines Suber. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 10 Zuber. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis B. ELS, SD, ALDE, zeleni. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. Gremo na kompromis IA, ELS, SD, ALDE, zeleni. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. Kompromis I, ELS, SD, ALDE, zeleni. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. Predlog sprememb je 23, Ines Zuber, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis G, LS, SD, ALDE, zeleni, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis C, LS, SD, ALDE, zeleni in GUE, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Potem sledi kompromis F, ELS, SD, ALD, zeleni. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Gremo naprej. Kompromis D, ELS, SD, ALD, zeleni. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predpomembe 40. Konstantinos Pupakis. Za. Proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis E. LS, SD, ALD, zeleni. Kdo za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis HB. LS, SD, ALD, zeleni. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 53. Kinga Gönc. Kdo je za? Proti? Proti? vzdržani, sprejeto. Kompromis H, LS, SD, ALD, zeleni, za, proti, vzdržani, sprejeto. HA, kompromis HA. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 62 Becker, to je lingvistični predlog spremembe, oziroma jezikovni predlog spremembe tu ne glasujemo. Oseminšestdeset, predlog nam je oseminšestdeset. Gospod Benamijas ga je uložil. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sledi triinsedemdeset, Konstantinos Popakis, za, proti, vzdržani, sprejeto. 77, gospod Vanderstup, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis J, LS, SD, LD, zeleni, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis IB, LS, SD, LD, zeleni, za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Kompromis K, LS, SD, ALDE, zeleni, za, proti, vzdržani, sprejeto. 97, Kinga Gönč, za, proti, vzdržani, sprejeto. 99, Vanderstup, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tako, še končno glasovanje, glasujemo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. 38 za, 2 proti, 2 vzdržana. Sprejeto. seveda čestitke poročevalki. Um, 27, no, 28. 28. Naslednje, naslednje stvar na seznamu je proračun 2014, mandat za trialog. Poročevalec je kolega Čaba Öri. Je kakšna težava? Ne, potem pa kar začnemo z glasovanjem. Prvi predlog spremembe. Gospod Darden, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis A. E LS, SD, LD, zeleni, za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem sledi predlog 5, gospod Darden z ustnim predlogom spremembe. Kdo zavrača to? Ne. Dobro, potem glasujemo. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zdaj pa res konec glasovanja. 18 za, 23 proti, zavrnjeno. Predlog 6, Kinga Gönč, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. 7, Ines Zuber, kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 8, Zuber, za. Proti vzdržani zavrnemo. Predlog spremembe 9, gospod Zuber, kdo je za? Proti vzdržani mislim, da je zavrnjeno. Kompromis B, LS, SD, ALD, zeleni, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 12, Ines Zuber, kdo je za? proti, vzdržani, zavrni. 13. Derden Gönč Steinruck. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 14. Zuber. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 15. Derden Gönč. Kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjeno. 16. Jean Lambert, za, proti, vzdržani, sprejeto. 17. Gospod Derden, glasovanje po delih. Najprej glasujemo o prvem delu. Tukaj je predlagan, eh, predlagano, da se eh, spremeni brez urges the commission delay in tako naprej. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa drugi del. Za, proti, vzdržanje, sprejeto. Zavrnjeno, se pravi, čujem. Zavrnjeno. 18 bulon, to je eh, združeno z 17, za, proti, vzdržanje, sprejeto kompromis C, e LS in SD, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, 23 derden za, proti, vzdržani sprejeto, 24 Steinrock za, proti, vzdržani sprejeto, 25 derden za, proti, vzdržani sprejeto kompromis D, ELS, SD, ALD, zeleni, za, proti, vzdržani, sprejeto. 29, Zuber, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis E, ELS, SD, ALD, zeleni, za, proti, vzdržani, sprejeto. 33, Darden, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. Glas, še končno glasovanje, elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. 36 za, 2 proti, 4 vzdržani. Sprejeto čestitke poročevalcu. The next point we... Naslednja točka in naslednje glasovanje je poročilo gospoda Kozlovskega. Vpliv proračunskih omejitev za lokalne in regionalne oblasti glede izdatkov strukturnih skladov EU v državah članicah. Točka 29. Pa začnimo. Kompromis A. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sledi. Prvo smo imeli pet. Gospod McIntyre. Glasovanje po delih. To je zahtevalo ALS. E Prvi del besedilo brez besede les. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Bomo mogli preveriti. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. 23 za, 16 proti, 3 zdržani sprejeto. Gremo naprej. Drugi del predloga 5. Beseda les. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani zavrnjeno. Kompromis B. RS, SD, ALDE, Zeleni in EKR. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto predlog spremembe 10, gospe McIntyre, kdo je za? Proti vzdržani. Mislim, da je sprejeto. Prvi C, LS, SD, LD, zeleni, EKR, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 13, kozolino, glasovanje po delih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 temu ustnemu predlogu spremembe ne. Dobro, potem pa glasujemo, ker je ELS zahtevala uh, glasovanje po delih in um, če, bi, uh, če bo ustni predlog spremembe sprejet, potem glasovanja po delih, po delih ne bo. Zdaj pa bomo glasovali o predlogu spremembe 13 skupaj z ustnim predlogom spremembe glede predlaganega besede. Kdo je za? proti, vzdržani sprejeto. Zdaj pa drugi del. Aha, aha, to nam ni treba glasovati, ker je bil prvi del sprejet in beseda bear ne bo v besedilu. Gremo naprej, kompromis D. drugem delu ne rabimo glasovati, kajti ustni predlog spremembe je spremenil prvi del. In ker je bil ustni predlog spremembe sprejet, glasovanja o drugem delu ni in ni potrebno. Gremo naprej, kompromis D, ELS, SD, ALDE, zeleni, EKR. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis E. Protokol e LSSD ALDE zeleni. Za. Proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 17, kozolino. Aha, ne, to je brezpredmetno. Gremo na predlog spremembe 21, gospod McIntyre. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno. Preverimo, preverimo. Glasujemo elektronsko. Vote is closed. Konec glasovanja. Jo, ja, sprejeto je. 23 za, 18 proti. Torej sprejeto je 21. 22. Elizabeth Schröter. Glasovanje po delih. Prvi del besedilo brez besede particularly. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del. Kdo je za? proti, vzdržani. Preverimo. Preverimo elektronsko. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. 23 za, 16 proti zavrnjeno. Potem predlog spremembe 23 Elizabeth Schroeder. Glasovanje po delih, prvi del. Stresses the role, pa vse do job creation. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Sprejeto, se pravi, čuje predsedujoča. Drugi del, restoring the mobility. Kdo je za? Proti? vzdržanje. Mislim, da je zavrnjeno. Preverimo. Dobro, dajmo preverimo. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. 23 za, 19 proti. Torej je sprejeto. Gremo na predlog spremembe 24. Gospod Šred, proti vzdržani, zavrnjeno. 25. Phil Benjen za. Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 26. Sari Esaja, kdo je za? Proti. Vzdržani bomo morali preveriti. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 12 za, 21 proti. Sprejeto. Sledi kompromis G. ELS, SD, ALDE, zeleni, EKR. Kdo je za? Proti, vzdržani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 ali kdo nasprotuje temu? Ne, potem pa glasujmo. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 32, gospod Van der Stup. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis H, LS, SD, ALDE, zeleni, EKR. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 34, gospod Darden, za, proti, vzdržani, sprejeto. 35 brezpredmeten, tako da sledi kar končno glasovanje, glasujemo elektronsko. Vote is closed. Konec glasovanja. 43 za, nekdo je proti, samo eden, brez vzdržanjih. Čestitamo, poročilo je sprejeto. So, yeah. so, next is the report. Sledi poročilo Tamaša Dojčaka dostop blaga in storitev tretje države do notranjega trga javnih naročil Unije ter postopki za podporo pogajanjem o dostopu blaga in storitev Unije do trgov javnih naročil tretjih držav. Kar začnimo in sicer predlog spremembe 22 Sipel Castex. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. A želite, da preverimo? Dobro, potem pa dajmo. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. ELS in SD ima vsaka, vsaka po enega preveč. ELS še vedno. Dobro, zdaj je, zdaj bo v redu. Konec glasovanja. 19 za, 24 proti. Se pravi, je zavrnjeno. Gremo naprej. Predlog 23. Thomas Hendel, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis AALSSD za. Kaj 23 naj preverimo? Dobro, pa preverimo elektronsko 23. Predoslovnim je 23. Glesujemo. Konec glasovanja. Se upravičujem, gospod Hendel. 35 za in 7 proti. Torej, 23 je sprejet. Zdaj pa lahko v svežno glasujemo komisih AA, AB, AC, AD, AE, AG, AF in pa, ob, in pa kompromis A. Vse to je v svežnju. Torej, kdo je za? Kdo je proti? Kdo je proti? vzdržani. Se pravi, vsi kompromisi, ki so omenjeni, so sprejeti. To pomeni, da gremo naprej na predlog svojeme 25, zipl za, proti, vzdržani, sprejeto, 26, darden, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis B. E ls in sd za proti vzdržani sprejeto kompromis c e ls sd za proti vzdržani sprejeto kompromis d e ls sd gue za proti vzdržani sprejeto predlog 32 Hendel za proti vzdržani sprejeto. 33 Hendel za proti vzdržani sprejeto. 5 poročevalec za proti vzdržani sprejeto. 6 za proti vzdržani sprejeto. 39. Zipeldarden. Glasovanje po delih. Prvi del. The text without the words but shall in pa be rather and labor situation. Kdo je za ta predlog? Proti vzdržani sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Predlog 40. Zipel. Za proti. Vzdržani sprejeto. Aha, preverimo. Dobro, dajmo 40, povemo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. 19 za, 24 proti, zavrnjeno. Predle spremembe 7. Zipel Castex. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 8. Hendel. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 9. Hendel. Za. Proti. Vzdržani. Vzdržani. Preverimo. Ja, bo najbolje. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 21 za, 23 proti, zavrnjeno. 10, Zipel Kasteks za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 11, zipl kastex, glasovanje po delih. Prvi del, celotno besedilo brez besed and that do not respect, vse do in accordance with directive. Kdo je za ta predlog? Kdo je proti? Vzdržani. Sprejeto. Aha, bomo elektronsko, dajmo. Glasujemo. Konec glasovanja. 26 za, 18 proti, sprejeto. Drugi del. Za. Proti. Vzdržani, zavrneno. Predlog smembe 1. Brez predmeten, če bo... 11 sprejet, gremo naprej, 12, handle, za, proti, vzdržani, sprejeto, 15, darden, za, proti, vzdržani, sprejeto, 16, zipel, darden, za, proti, vzdržani, sprejeto, 17, 17, ali bi lahko od 17 do 21, torej do konca, glasovali kar v svežnju? Ne? Dobro, pa dajmo vsakega posebej. 17, zipr, za, proti, vzdržani, sprejeto. 18, zipr, darden, za, proti, vzdržani, sprejeto. 19, zipr, za, proti, vzdržani, sprejeto. 20, 20 zip za proti, vzdržani sprejeto. 21 zip darden za proti, vzdržani sprejeto. Končno glasovanje, elektronsko, glasujemo. Vote is close. Konec glasovanja. 34 za 7 proti proti, tri je vzdržani. Čestitamo, gospod Deutsch. The next on the agenda is the regulation on the medical Naslednja točka na dnevnem redu je uredba o medicinskih pripomočkih in spremenjih direktive 2001 skozi 83, uredbe številka 180 skozi 2002 in uredbe številka 1223 skozi 2009. Pripravljaka mnenja je Edith Eštrena. Začinemo z glasovanjem. Preda so 28, 29, ki sta identična. Kdo je za? Proti. Proti držani, zavrnjeno. Preverjam elektronsko. Vote is closed. Glasovanje zaključeno. 23 za 18 proti sprejeto. Uh, amendment 13 by... Predlog nam je številka 30. Do za. Proti vzdržani. Mislim, da je zavrneno. Preverimo. V redu bomo preverili elektronsko. Um, uh, is open. Glasujemo. Vote is closed. Glasovanje zaključeno. 23 za 20 proti. Sprejeto. Ja. Bien, euh, merci chers euh, collègues. Hvala lepa, draga kolegica. Predlog spremembe 33, 32 in 34 eh, je identičen, kdo je za, proti, zdržani, preverili bomo. Preverjamo 32. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 27 za 14 proti 3 vzdržani, torej jasno sprejeto. 35, e, e, tu gre za črtanje, Marjan Harkin za, proti vzdržani, sprejeto. Se opravičujem, 33, e, Bolon, glasujmo. Kdo je za 33? Proti vzdržani sprejeto. Še enkrat, 36, zopet črtanje, kdo je za, proti, vzdržani, preverili bomo 36. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 25 za, 17 proti sprejeto. 37 um, je umaknjen in sedaj prehajamo k predlogu spremembe. 4, kaj ti 38 do 50 so bili umaknjeni. Predlog spremembe 4, poročevalke, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 51, Mara Bizoto, tu zahteva črtanje, kdo je za, proti, ustršani, zavrnjeno. Po odstavku 44 imamo kompromisni eh, mandma C, kdo je za, proti, ustršani, sprejeto. Predlog spremembe 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 8, za, proti, vzdržani, sprejeto. 53, Mara Bizotto, želi črtanje, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 54, Marjan Harkin za proti, stršani. Mislim, da je sprejeto, vendar bomo preverili. Preveč ELS. Eh, e Dva glasova preveč. Tako je že bolje. V redu. Koniec głosowania. sedemindvajset za, trinajst proti, dejansko je sprejeto. petinpetdeset in Lomber za, proti, vzdržani, sprejeto. šestinpetdeset, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. sedemindvajset 50 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto. 58 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9 eh, poročevalka za, proti, vzdržani, sprejeto. 10 poročevalka želi črtanje za, proti, vzdržani, sprejeto. 59 Filip Bolon za, proti, vzdržani, sprejeto. 60 Harkin za, proti, vzdržani, sprejeto. 11 za, proti, proti vzdržani sprejeto. 12 poročevalka za proti vzdržani sprejeto. 13 poročevalka z ustnim predlogom spremembe skupine Alde, nihče nima proti, e, torej glasujemo o predlogu spremembe 13 za proti vzdržani sprejeto. 14 poročevalka v dveh delih. Prvi del brez od besod and reviewed by do eh, professional organizations za proti vzdržani sprejeto. Kdo je za eh, dodatek besed za proti? Preverili bomo. Preverjamo drugi del. en glas iz ELS je preveč. Ste vsi glasovali? Torej glasujemo o drugem delu. E, predloga sprememba 14 in poročevalka je za. mislila sem, da so stvari jasne. Konec glasovanja. 38 e, za 6 proti sprejeto. Uvodna izjava 2, kompromis A, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava 3 predlog spremembe 16, Bolon z ustnim predlogom spremembe Aldeja, nihče nima nič proti in tako glasujemo 16 za, proti vzdržani sprejeto. Uvodna izjava 13, 17, Bolon za, proti vzdržani sprejeto. E, potem predlog spremembe 2, poročevalke, kdo je za, proti vzdržani sprejeto predlog spremembe 18 je omaknjen, torej glasujemo predlog spremembe 19, bolon za, proti, stršani, sprejeto. Predlog spremembe 20 za, proti, preverili bomo predlog spremembe 20. ste vsi glasovali, konec glasovanja. 26 za, 17 proti, jasno, sprejeto. 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. 22, isti avtor, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Proti vzdržani sprejeto 24 za, proti vzdržani sprejeto 25 za, proti vzdržani sprejeto. Eh, uvodna izjava 53, kompromis B, štiri politične skupine za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotnem mnenju, glasujemo elektronsko, začnimo s glasovanjem. E Vedno se nekdo iz ELS infiltrira v dvorani, eh, torej en glas je spet preveč, sedaj pa v redu. 43 eh, za in proti, nič vzdržanih. Eh, čestitke poročevalke, ki je sedaj ni tukaj, vsekakor ji bomo prenesli čestitke. Sedaj ponovno glasujemo o poročilu kolegice Edith Estrela. Tu gre za predlog uredbe o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih oziroma o medicinskih pripomočkih. Torej, predlog spremembe 16. Filip Bulon, kdo je za? Proti, ustršani, sprejeto. Pred, eh, člen 39. Eh, predlog spremembe 3. Poročevalke, kdo je za? Proti, ustršani, sprejeto. 17. Eh, Kabrnoh, kdo je za? Proti, ustršani, sprejeto člen 42 po šestem odstavku, predlog spremembe štiri poročevalke, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 je kompatibilen, za, proti, vzdržani, sprejeto. 5 poročevalke za, proti, vzdržani, sprejeto. 6 za, proti, vzdržani, sprejeto člen 61, odstavek 1, pod odstavek 1, predlog sprem 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 19, kabrnoh je kompatibilen, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Priloga 1, 3. del, točka 17, poročevalka, predlog spreme 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. E, potem pa Tokrat točka 17, predlog spremembe 20, eh, kabrnuh za, proti, vzdržani, sprejeto. Eh, uvodna izjava 2, kompromis A za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava 3, predlog spremembe 10, bolon z ustnim predlogom spremembe skupine Alde, nihče nima nič proti, eh, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto po eh, tem 11. Eh, polon eh, za proti vzdržani. Mislim, da je sprejeto, vendar preverili bomo elektronsko. Predlog spremembe 11. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 23 za, 16 proti, sprejeto, 12 eh, za, proti, zdržani sprejeto, 13 eh, za, proti, zdržani sprejeto, 14 za, proti, zdržani sprejeto, 15 za, proti, zdržani sprejeto, 2 poročevalke, kdo je za proti stršani sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotnem besedilu po elektronski poti. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 44 za en vzdržan. Mi čestitamo poročevalki. in seveda poročevalcem v senci. Nous en venons euh, au point 30. Prehajamo k točki 33. Tu gre za mnenje o poročilu na lasno pobudo odbora IMKO o notranjem trgu storitev, sedanje stanje in nadaljne ukrepanje. Tu gre za mnenje, ki eh, ga je pripravil David Kaza. Predlog spremembe 1, Murphy za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 2, poročevalec za, proti zdržani sprejeto. Tri za, proti zdržani sprejeto. Š, eh, predlog sprem štiri, zuber za, proti zdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 5, Murphy za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 6, kar ima deli za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe sedem, kar ima deli za proti vzdržani sprejeto. E, drugi odstave, kompromis A, štiri politične skupine za proti vzdržani sprejeto. In sedaj imamo predlog spremembe 14, Steinrück za, proti vzdržani zavrnjeno. 15, kar ima deli za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 eh, ista avtorica za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 19 eh, Ines Ubar za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 18 Paul Murphy za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 20 Karima Deli za proti vzdržani sprejeto. 21 je bil umaknjen, sedaj pa glasujemo o 22 Steinruck za proti vzdržani sprejeto. 23 Zubar, kdo je za proti vzdržani zavrnjeno. 24 Steinruck za proti vzdržani sprejeto. 25 je zlovjetska z ustnim predlogom spremembe. Nihče nima nič proti ustnemu predlogu, torej tako glasujemo o 25, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Potem pa predlog spremembe 26 Andreja Kozolino z ustnim predlogom spremembe ELS. Nihče nima nič proti, torej glasujemo o spremenjenem 26. predlogu za proti vzdržani sprejeto predlog spremembe 4, eh, oziroma 27 in je super črtanje, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis P, štiri politične skupine za, proti, vzdržani, sprejeto. In potem predlog spremembe 31, Harkin v delih prvi del, brez besed in particular occupational pension schemes. Eh, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi, kdo je za drugi del za proti, vzdržani sprejeto. E, potem 32, Paul Murphy za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 33 e, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 34 e, Nadja Hirš za, proti, vzdržani, sprejeto. 35 Steinrück za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 David Kaza za, proti, vzdržani, sprejeto. 37 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa preverjamo celotno mnenje, glasujemo o celotnem mnenju elektronsko, prosim. Tout le monde a pu voter. Le... Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 41 za, 4 proti, nič vzdržanih. S tem je zaključeno glasovanje. Non, il y a encore un vote. On doit voter la question orale. Je ne suis pas là. Je ne pas. Ah oui, pardon. Euh, nous en venons au point. Sedaj prehajamo k točki 34. Tu glasujemo o ustnem vprašanju in resoluciji. Gre za oceno Evropske strategije 2007-2012 o zdravju in varnosti pri delu. Uh, o ustnem vprašanju. Tu imam dva predloga sprememb. Najprej prvo vprašanje, prvi amantma. Sarka za socialiste, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa po prvem vprašanju navedba novega vprašanja, predlog spremembe 2, Sarkas, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o celotnem besedilu po elektronski poti. Začnimo s glasovanjem. Tout le monde a pu voter. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 42 za, 2 glasova proti, 1 vzdržan. Ustno vprašanje je sprejeto. Sedaj pa prehajamo k predlogu rezolucije same. torej mislim pač, da lahko glasujemo brez eh, težav po uvodni izjavi B. Predlog spremembe 1. Serka stoj za, proti, vzdržani. Sprejeto. 2 je bil umaknjen. Glasujemo o predlogu spremembe 3. Jarik in Guje, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno kompromis A, dve skupini, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi odstavek, tu gre za tehnično spremembo, o tem ne bomo glasovali. Tu gre za, da se zamenja 2014 eh, za 2013 glasujemo o sedem, serka za, proti, vzdržani, sprejeto. Osem, jarik, kompatibilen za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Devet za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o celotni resoluciji, elektronsko glasujemo, začnimo. Ja, en SID do troh. En eh, glas iz eh, skupine SND je preveč. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Eh, vse politične skupine, ki so podprle to ustno vprašanje in ta predlog resolucije, vabim naj delajo v svojih skupinah, zato da bo to vprašanje in resolucija, da bosta vključena eh, na dnevni red julijskega plenarnega zasedanja, kajti sicer bo prepozno. Sedaj pa prehajamo k točki 35. Tu gre za poročilo našega odbora o. Dobora, o Eh, izvrševanju direktive 9671 o napotitvi delavcev na delo. Tu imamo pač seznam za glasovanje in kot predsednica moram določiti, bomo kako bomo po vrstnem redu glasovali o predlogih sprememb. V skladu s prakso eh, v amandmaju v parlamentu in v skladu s pravilnikom iz našega parlamenta. V skladu s členom 161 pravilnika o vrstnem redu odločamo na podlagi eh, razprave, izhajamo iz pre, prvotnega predloga in eh, v primeru dvoma predsednica odloča. Eh, to so preverili seveda tudi odgovorni v sekretarijatu, ki so pristojni za ta dosje. Ker gre za zelo občutljiv dosje in ker vem, da bo nastalo kar nekaj razprav zaradi tega predlagam, da sprejmete dejstva. Torej, naj še enkrat povem, informacije so dali objektivne osebe in eh, omogočile so mi odločitev. Eh, torej, najprej kompromis BB2, kdo je za, proti. Gospa poročevalka. Če gre za vrstni red glasovanja in za predloge spremem, vam besede ne dam. Ali želite nekaj povedati o vrstnem redu glasovanja in uh, predlogih sprememb? Prva, očivišče, dotiče tega, o čem pani. No, no, torej, uh, gre za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 Eh, skupini eh, mora kompromis obsegati vsaj dva predloga sprememb dveh političnih skupin. Vendar se znam kompromisov socialistov ne eh, eh, izpolnjuje tega pogoja. To so predlogi AA2, EEE e in podobni. Koordinator eh, Eh, naše skupine vam je poslal tudi informacijo in naše reakcije žal niste upoštevali. Torej, oseba, ki je odgovorna za predloge sprememb, naj nam prosim odgovori in sicer pa naj nam oseba iz pravne službe razloži, zakaj moramo sprejeti odločitev predsednice, po kateri je bil spremenjen vrstni red členov 19, 9 in 12. Torej, dejstvo je, da bi morali tu spremeniti vrstni red pri členu 9, eh, kajti predlog eh, komisije predvelika odprt seznam ukrepov, ki mora biti sorazmeren in eh, nediskriminatoren. In to se prenese Eh, komisiji in z dva pa predvideva samo odprt seznam eh, brez kakršnih eh, koli omejitev. ELS in ALDE gresta torej dlje, zahtevata več in je o tem treba najprej glasovati. In potem pa 12. Torej, v tej fazi vam ne dajem več besede. Naj vam odgovorim prva točka, prva stvar. Dejansko sem sprejela eh, sporočilo Čabe Orija, vašega koordinatorja in eh, Torej, odgovor, eh, pisal mi je eh, in odgovorila sem mu, očitno niste eh, prebrali odgovora. Hvala lepa za vaš eh, sporočilo glede kompromisnih eh, amandmajev. Eh, preučila sem se v skladu s poslovnikom e-, Evropskega parlamenta in ni pravila, da mora kompromis obsegati več kot en predlog spremembe in več kot eno skupino. V skladu z 161 pika štiri se kompromisni predlog spremembe pregleduje od primera do primera. Ta pristop smo vedno spoštovali v odboru za zaposlovanje in v sedanjem dokumentu dejansko ne piše eh, vedno, kateri predlogi sprememb so s tem pokriti ali nadomeščeni. Po preverjanju vam zagotavljam, da je vse v skladu s pravilo in da dejansko kompromisi pokrivajo obstoječe predloge sprememb. In to je tudi ustrezno eh, zapisano v seznamu za glasovanje. In zaradi tega menim, da so vsi ti eh, predlogi sprememb, sporazumni predlogi, dopustni. E, torej, 611 e, pravi vrstni red glasovanja. E, če en predlog spremembe se, se nanaša na isto besedilo in je treba najprej glasovati o največji spremembi, potem se drugi predlogi zavržejo. V primeru dvoma o prioriteti odloča predsednica. Če so zavrnjeni vsi predlogi sprememb, je sprejeto prvotno besedilo. To, to je moj odgovor, ki sem ga še pripravila. Torej, sedaj pa glasujemo o kompromisu BB2, tri politične skupine, kdo je za? Of opinion of tabling office. But you don't, this is the rule of... To je torej pravilo parlamenta. Torej, BB2, tri politične skupine. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži, preverili bomo. Kompromis BB2 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 21 za, 24 proti zavrnjeno. BB1. Kdo je za? Proti? Preverili bomo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? 28 za, 18 proti, nič vzdržanih sprejeto. Sedaj pa kompromis AAA. Dve skupini glasujemo za, proti, vzdržani. Preverili bomo. Preverjamo kompromis AAA. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 21 za, 25 proti ni sprejeto. E, 238 z ustnim predlogom spremembe, nišče nima nič proti ustnemu predlogu spremembe, se opravičujem. To je brezpredmetno. Euh, article 2, paragraphe 1 kompromis EE2. Kdo je za? Proti? Vstršani? Zavrnjeno. Naredila sem napako, ker nismo sprejeli kompromisa AAA, ki pokazuje, kriva 237 je treba glasovati o 237. Kdo je za predlog spremembe 237? Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno? Sedaj pa glasujemo, smo glasovali o EE2. Oui, oui, oui, oui, oui. Et donc on vote sur le compromis. Sedaj pa glasujemo o kompromisu EE1 za, proti, zdržani. Mislim, da je sprejeto, vendar bomo to tudi preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 28 za, 18 proti sprejeto. člen 2, točka A, Juri 16 za, proti vzdržani sprejeto, 17 isti odbor za, proti vzdržani sprejeto. Juri 18 za, proti vzdržani, mislim, da je zavrnjeno, vendar bomo preverili. Le vote est ouvert. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 21 za, 25 proti, zavarnjeno. Sedaj pa predloga 21 in 243, ki sta identična za, proti, ni jasno. Kdo je za? 21 in 263 za, proti vzdržani sprejeto. 22 in Juri 19 sta identična za, proti vzdržani sprejeto. 200 uh, 4 in trideset je najprej rekla predsedujoča dvesto štiriinštirideset gospa omen reuten in drugi in dvesto dvainštirideset gospod becker kdo je za proti vzdržani zavrnjeno preverjajmo preverjamo torej dvesto štiriinštirideset in dvesto dvainštirideset Ste vsi glasovali konec glasovanja? 21 za, 24 proti, en vzdržan, dejansko zavrnjeno. 246 Juta Steinruck, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Pozabila sem 245, se upravičuji. 245, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno imko šestintrideset kdo je za proti vzdržani zavrnjeno dvesto sedeminštirideset steinruk za proti vzdržani zavrnjeno tretji člen kompromis a a ena šti, pet političnih skupin za štiri za proti vzdržani preverili bomo preverjamo kompromis a a ena Le vote est ouvert. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 27 za, 19 proti, kompromis AA1 je sprejet. page 25 de votre liste de vote. Pojdite na stran 25 svojega seznama za glasovanje. E, sedaj Juri 25. E, na strani 25 na seznamu glasovanja. Juri 25. 24 pour les socialistes, PP, je ne sais pas. E, 24 za socialiste, 25 za ELS in za liberalce tudi 25. Predlog, torej Juri 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji člen po odstavku 3. Eh, torej kompromis PPP, dve politični skupini za. proti, vzdržani, preverili bomo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje zaključeno. 24 za, 20 proti, eden se je vzdržal sprejeto. Zdaj gremo na člen 3. Kompromis B, B, B. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Vendar pa bomo preverili kompromis BBB. Zdaj si glasovali, glasovanje je končano. 23 za, 20 proti, ni sprejeto. Sedaj gremo na predlog spremembe 397 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, vendar bomo preverili. Predlog spremembe 397 glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. 21 za, 25 proti, zavrnjeno. Potem imamo člen 3b, kompromis DD2. Treh skupin, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Aha, preverjamo. Preverjamo kompromis DD2. Svima. To mu najprej bo. Ste vsi glasovali, glasovanje končano. 23 za, 23 proti, ni sprejeto. Kompromis L, L, L, 2 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis L, L, L, 2 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis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 sedaj gremo na kompromis do, do ena, kdo za, proti. Kdo je za DD1, kdo je proti? Preverili bomo. Preverimo DD1. Glasujemo. Ste si glasovali, glasovanje je končano. 26 za 20 proti. Sprejeto. Dajdemo na člen 3c, kompromis DDD. Kdo je za? Proti? Zdržani? Ni sprejeto. Kompromis NNN. Treh skupin. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Člen 4, kompromis C2. Kdo je za? Zdržani? proti, držani, zavrnjeno. Kompromis C1, kdo je za, proti, držani, sprijeto. Zdaj na člen številka 5, kompromis T1, kdo je za, kompromis T1, kdo je za, proti, držani, to bomo preverili, Preverimo kompromisto ena. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. 28 za, 17 proti. Sprejeto. Kompromis D2 je brezpredmeten. Et nous en venons. Med členoma 5 in 6 imamo še predvsem je številka 461, to je za, proti, držani, zavrneno. Člen številka 6, kompromis v 2, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis v ena, doj za, proti, vzdržani, sprijeto. Po členu številka 6 imamo prevzemi številka 464, kdo za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Člen številka 7, kompromis dvojni v dve, kdo za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjeno, vendar bomo preverili. Glasujemo. ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. 21 za, 25 proti, zavrnjeno. Sedaj gremo na kompromis dvojnega ena, kdo je za, proti, držani, preverjamo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. 28 za, 17 proti, 1 se je zdržal. Sprejeto. Sedaj gremo na naslednjo stran. Člen številka 8, kompromis x2, 2 za, proti, zdržani, zavrneno. x1, 2 za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj gremo na člen številka 9, kompromis z 2, za, proti, držani. To bomo preverili. Preverimo kompromis z 2. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje zaključeno. 27 za, 18 proti. Sprejeto. Zdaj gremo na naslednjo stran. Vous allez vers les pages 60. Gremo na stran 60. Gremo na stran 62 proti koncu člena številka 9 imamo pred sebe številka 615. To je za. Pred sebe številka 615. To je za. Proti. Držani. Preverjamo. Vi voce il voto Ste si glasovali? Glasovanje zaključeno. 20 za, 25 proti, zavrnjeno, eden se je vzdržal. Sedaj gremo naprej, so imeli številka 613, naše podpredsednice, kdo je za, proti, zdržani, preverjamo. Ste si glasovali, glasujemo. 613. Torej, preverjamo, preda sem je številka 613. Glasujemo, glasovanje je zaključeno. 21 za, 22 proti, 30 so zdržali. Zavrneno, sedaj gremo na preda sem je številka 616. Predlagam, da glasujemo kar elektronsko. Predlog sem veš številka 6, 616. Glasujemo ste vsi glasovali, glasovanje je končano. 21 za, 25 proti, nihče se ni vzdržal, zavrnjeno. Sedaj gremo na predosnovno številka 614, Tomasa Hendla, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Člen številka 10, kompromis CC1, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. To bomo preverili. Preverjamo CC1. Glasujemo, ste vsi glasovali. Glasovanje končano. 28 za 18 proti sprejeto. et nous en venons vers Sedaj. Gremo proti koncu člena številka 10, kompromis EEE, e, e, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj gremo predlog številka 644, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjeno. Predlog so imeli številka 647 Elizabeth Schröter in Litrunen. Kdo je za? A, ta je brez predmeta. Ne, pravi predsednica. 647 je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Preverjamo 647. Ste vsi glasovali? Glasovanje zaključeno. Enaindvajset za, petindvajset proti, zavrnjeno. Sedaj gremo na predlog spremembe Interesno je številka 220 do za, proti, držani. Preverjamo. Preverjamo številka 220. Čujemo na privod. Ste vsi glasovali, glasovanje končano. 20 za, 25 proti, zavrneno. Stegnemo na člen številka 11, kompromis FF2, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Menim, vendar bomo vseeno preverili. Ljubati tu. Glasujemo, glasovanje je zaključeno. 21 za, 25 proti, zavrnjeno. Sedaj glasujemo o kompromisnem predlogu FF1, kdo je za? bomo raje kar elektronsko glasovali, kompromis FF1 elektronsko. Glasujemo, ste vsi glasovali, glasovanje je zaključeno. 28 za, 18 proti, sprejeta. Sedaj obračam strani. Mm, gremo na člen številka 12. Deux, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept amendements. sedem predlogov sprememb za črtanje besedila. Če bomo to izglasovali, ne moremo glasovati o kompromisu. Kdo je za, da črtamo člen številka 12? Za, proti, preverjamo. Tout le monde a pu voter ste si glasovali? Glasovanje končano. 16 za, 31 proti, zavrneno. Torej, glasujemo o kompromisnem predlogu MM2. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje končano. 25 za, 21 proti, eden se je zdržal, sprejeto. Sedaj gremo na člen številka 13. na strani 84. Artikel 13, kompromis. Člen številka 13, kompromis GG2, kdo je za? Torej, glasujemo o členu številka 13. Kompromis GG2, kdo je za, proti, držani, zavrneno, mislim, vendar bomo vseeno preverili. Glasujemo. Kompromis GG2. Ste vsi glasovali, glasovanje je končano. 20 za, 26 proti, zavrneno kompromis KG1 treh skupin do za proti držani sprejeta, mislim, vendar bomo vseeno preverili. V teklu. Glasovanje je zaključeno. 28 za, 18 proti. Sprejeta. Sedaj gremo na šli številka 14, kompromis HH2, treh skupin, dojza, proti, vzdržani, zavrneno. Kompromis HH1, dojza, proti, vzdržani, sprijeto. muslim, številka 14, odstavek 45, da zakoti državni sprejeto. Člen številka 15, tukaj imamo dva identične konference, je ena, je ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Člen številka 16, imamo dva kompromisa, identična KK1 in KK2. Glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto.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 Glasovanje je zaključeno. 42 za, 5 proti, sprejeta z večino. Zahvaljujem se za to sproščeno preverjanje. Sedaj gremo naprej. Imamo dva identična kompromisa. Želite to takoj preveriti? Kompromis LL1 in LL2 ki sta identična, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Potem imamo presenje številka 804 ali za 4 mini turunen, kdo za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem imamo predlosvene številka 825 za, proti, držani, zavrnjeno. 805 Tomasa Henle bil za, proti, držani, zavrnjeno. 806 Tomasa Henle bil za, proti, držani. Preverili bomo. 806. Le Glasujemo. Ste si glasovali? Glasovanje končano. 22 za, 25 proti zavrnjeno. 807 do za, proti, dučani, zavrnjeno. 808, isti avtor, da je za, proti, držani, zavrnjeno. 809, istega avtorek, da je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 810, istega avtorek, da je za, proti, držani, zavrnjeno zavrnjeno 811 tega trg do za, proti, držani, zavrnjeno. Člen številka 18, kompromis Y enak do za, proti, držani, sprejeto, vendar bomo vseeno preverili. On compte sur le Y1. Torej glasujemo o kompromisu Y1. Y1. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. 29 za, 15 proti, 30 so držali. Sedaj vračamo strani. Po členu 19 imamo, torej prej smo 826 ustni amanma, torej glasoma o predlogu 826 z dopolnilom ustnim amanmajem, kdo za, proti, držani, zavrneno. Predlog 827 istih avtorjev, kdo je za, proti, zdržani, zavrneno. 828 istih avtoric, kdo je za, proti, zdržani, zavrneno člen 21, prvi odstavek, torej naslov člena 21, amandma 829, Tomasa Henleda za, proti vzdržani, zavrnjeno. Člen 21, prvi odstavek, prvi 830, Tomasa Henleda za, proti vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremljal 831 filip bilo in se da mora še tek do za, proti, vzdržani, zavrneno. Predla sem je 832, Marija Harkin, do za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrneno, vendar bomo preverili. 832. Ste vsi glasovali, glasovanje končano. 26 za 21 proti sprejeta. Sedaj gremo na amandma 79 za proti vzdržani zavrnjena. Predloga 60 in 61, ki sta identična, kdo je za proti vzdržani zavrnjena imamo navedbo 1a, prezmer 64, to je za, proti, zdržani, zavrnjeno. To bomo preverili. Torej, preverjamo predlog številka 64. Mogoče sem se zmotila. Glasovanje končano. 26 za, 20 proti, sprejeta. Predašilka 2 in 63 sta brez predmeta, torej gremo na uvodne navedbe. Prela sem veštelka 65, avtori Steven Hughes in ostali, kdo za, proti, zdržani, zavarneno. Voda navedba 2, presedim je številka 1, poročevalke, kdo je za, proti, držani, to bomo preverili, preverjamo predlog spremem je številka 1. Le vote est ouvert. Glasovanje je končano. 25 za 21 proti eden se je zdržal, sprijeta. Potem imamo prezni šilka 68, proti, držani, zavrnjeno. Potem imamo vodno jedo 2a, imko, ne, kdo je za, proti, zdržani, zavrneno. Prezum je širka 260, to mislim, da je za, proti, zdržani, zavrneno. Predlog spremembe številka 70 ali zvršilede militurnen, to je za, proti, zdržani, zavrneno. Predlog spremembe številka 71, to je za, proti, zdržani, zavrneno. Uvodna navedba 3. Predlog smo bili številka 73, torej za širje termini turunen, identičen tretjem odstavku. In ko kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Glasujemo predlog smo bili številka 72, Tomas Hendler, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog smo bili številka 74. Steve na Hughesa in ostalih, kdo je za, proti, zdržani držani, zavrnjeno. Prezni številka 76 razvršil Dramili Turunen in odstavek 4 imka, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prezni številka 75 Steven Hughes in ostali, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prerasnovi številka 77 Olja Ludvigsena, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prezumir številka 78, Steven Hughes in ostali, kdo za, proti, držani, zavrneno. Vodna novedva 3, pet ostak Inko, kdo za, proti, držani, sprejeto. Vodna novedva 3, prezumir številka 79, Steven Hughes in ostali, kdo za, proti, držani. Želite preveriti? Predzem je šelka 79, da je za, proti. Zdržani zavrnjeno, potem imamo vodno vedo številka 4, predzvem je številka 5 in 70, ali završili 3 ml, kdo za, proti, držani, zavrnjeno. Predzvem je številka 84, nadje Hirš, kdo je za, proti na z ustnim amantmajem avtorice predloga. Nihče ni proti ustnemu predlogu, torej glasujemo o dopolnjenem predlogu spremembe do za, proti, zdržani, sprijeto. Uvodna navedba številka 4, kompromis NN1, e kdo za, proti, zdržani, preverjamo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 predlog spremembe 86 in ko 7, Juri 2, to so identični predlogi za, proti, zdržani, sprejeto. 87 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Eh, imko 8 za, proti, zdržani, sprejeto. Eh, po eh, vodne izjave 5, Imko 9 za, proti, zdržani, zavrnjene. Uvodna izjava 6 oziroma preverjamo Imko 9. Smo na pivote? Ste si glasovali konec glasovanja? 26 za, 17 proti, 3 vzdržani, sprejeto, prosti imeli. Uvodna izjava 6, kompromis F, dve skupini, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. sedaj prehajamo eh, k Juri 3. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 30, eh, poročevalka drugi, kdo je za. Ne opravičujem se, 90, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 91 eh, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 92 Šreter, Turunen, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Povodni izjavi eh, 7, Imko 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava 8, kompromis PP2, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromis PP1 za proti stršani sprejeto. Preverili bomo kompromis PP1. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 25 za, 21 proti, en vzdržan glas dejansko sprejeto. In sedaj pa 98 Tomas Mann, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa kompromis GGG, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj 99 eh, za, proti, vzdržani. torej 99 za, proti, stršani, zavrnjeno. Sto za, proti, stršani, mislim, da je zavrnjeno, preverili bomo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 18 za, 25 proti, 3 je vzdržani, ni sprejeto. 101 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem uvodna izjava 10, kompromis. QQ1, kdo je za? Proti? Stršani? Preverili bomo. QQ1. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 25 za, 22 proti, sprejeto. Sedaj pa kompromis RR1, kdo je za? Kdo je za kompromis RR1? Proti, vzdržani, sprejeto. predlog spremembe 112 Elizabeth Schröter in 113 Steven Hughes sta, sta identična. Kdo je za? Proti? Vstržani? Zavrnjeno. Kompromis OO1 za, proti, vzdržani sprejeto po uvodni izjavi 11, 117, Steven Hughes in drugi za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, vendar bomo preverili 117. Glasujemo. en socialist je preveč, gospod Ulman lahko odide. E, so se socialiste dogovorili, kdo bo glasoval? Konec glasovanja. 21 za, 26 proti, ni sprejeto. 118 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 114 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 119 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 120 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Uvodna izjava 12, kompromis SS, kdo je za, proti, vzdržani, preverili bomo SS. Mislim, da je sprejeto. Glasujemo. En socialist je preveč glasoval. Imamo enega socialista preveč. Včasih Situacija je spet urejena, konec glasovanja. 29 za, 14 proti, 3 je vzdržani. Sprejeto. 124. Tomas Mann, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Tomas Mann, želite, da preverimo, vendar mislim, da je sprejeto v veliki meri. Juri štiri za, proti, vzdržani zavrnjeno. Imko eh, šestnaest za, proti, vzdržani sprejeto. Uvodna izjava štirinaest, kompromis TT ena za, proti, vzdržani zavrnjeno. No, preverili bomo TT1. No, včasih ste prehitri z roko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 24 za, 21 proti. Prav ste imeli, sprejeto je. Potem pa po uvodni izjavi 14 predlog spremembe 125 eh, in imko 18 eh, po delih, najprej prvi del, eh, besedilo brez besede officially. 135 in imko 18, kdo je za prvi del? Proti, vzdržani, sprejeto. Kdo je za to, da se doda beseda officially? za, proti vstršani, preverili bomo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? Triindvajset za, triindvajset proti, ni sprejeto. Uvodna izjava 15, kompromis UU1. Torej, kompromis UU1, kdo je za? Kolegi, staršani, mislim, da je sprejeto, vendar bomo preverili. Konec glasovanja. devetindvajset za osemnajst proti jasno sprejeto po uvodni izjavi petnajst sto sedemintrideset šröter turunen in imko devetnajst identična glasujemo kdo je za proti vzdržani zavrnjeno uvodna izjava šestnajst kompromis vv ena za proti vzdržani preverili bomo vv ena ali se lahko nehate pogajati sredi glasovanja. To je nemogoče. Konec glasovanja. 22 za, 24 proti, ni sprejeto. Sedaj glasujemo o VV2. Elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 25 za, 22 proti. Sprejeto. Povodni izjavi 16. Glasujemo o predlogu spremembe 150, Schröter Turunen in Imko 21 za, proti, stržani, zavrnjeno. Želite, da preverimo? Ne. Uvodna izjava 17. Kompromis dvojni v dvojni v ena za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis. No, preverili bomo uh, dvojni v dvojni v ena. Veh. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 28 za, se opravičujem, prav imate. Jasno je, da je sprejeto in sedaj glasujemo o 153 hirš za proti stržani sprejeto. 154 Steven Hughes za proti stržani zavrnjeno. 155 Schröter Turnen v dveh delih prvi del. Brez besed Blacklist. Kdo je za prvi del? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del brezpredmeten. 156 Hughes za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 157 v dveh delih. Prvi del brez besed as far as possible. Kdo je za? Proti? Stršani? Zavarnjeno. Drugi del brezpredmeten. In sedaj glasujemo imko 22 za. Proti? Stršani? Zavarnjeno. 158 Tomas Mann za, proti, vzdržani, sprejeto. 159, eh, Hughes, eh, črtanje, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 160, Schröter, Turunen za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Eh, predlog spremembe 10, poročevalka za, proti, vzdržani, preverili bomo. Preverjamo predlog spremembe 10. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 25 za, 19 proti, 3 vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preveriti. Torej sprejeto 161, Tomas Mank, kdo je za? Proti? Stršani zavrnjeno. Preverjamo 161. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? 26 za, 21 proti, sprejeto. Potem Juri 8 brezpredmeten, uvodna izjava 23, predlog spremembe 12, poročevalka, ne. Kaj se je zgodilo za FF2? O FF2 smo glasovali pred dolgim časom. le FF2 est tombé. Torej, to je torej brezpredmetno. Le FF2 est tombé. FF2 je bil brezpredmeten in zato lahko glasujemo. Torej, predlog spremembe 12 za, proti, stršani, zavrnjeno. No, preverili bomo. Preverjamo predlog spremembe 12. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 25 za, 22 proti, sprejeto. 163 in, in kot 24 sta brezpredmetna, kot tudi. 162 in 164 in sedaj vodna izjava 24. Tu imamo sedem predlogov za črtanje. Kdo je za črtanje? Uvodne izjave 24 za, proti, zdržani. Preverili bomo. Preverjamo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 25 za, 22 proti, sprejeto. In potem tudi ni več kompromisov. Eh, uvodna izjava 25 in tu imamo predlog in sicer dva kompromisna predloga za črtanje. enajst predlogov za črtanje. Torej, kar trinajst predlogov za črtanje uvodne izjave petindvajset. Glasujemo. Kdo je za črtanje uvodne izjave 25? Proti? Kdo se vzdrži? Želite, da preverimo? Sprejeto torej. Po uvodni izjave 25, 188, Hendel za. brezpredmetni ste, ker ste črtali uvodne izjave. 188 za, proti, stršani, zavrnjeno. Uvodna izjava 26, kompromis II1 in kompromis II2 ter deset predlogov sprememb oziroma dvanajst, ki vsi predlagajo črtanje uvodne izjave 26. Kdo je za črtanje uvodne izjave 26? Proti, vzdržani? Sprejeto. Po uvodni izjavi 26 imamo predlog spremembe 199 za, proti staršani zavrnjeno. Predlog spremembe 200, Mohan Šahtje, Bulong, kdo je za? Proti? Staršani? Preverili bomo. Preverjamo 200. Dovolite tuve. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 18 za, 22 proti, 7 vzdržanih ni sprejeto. Uvodni izjava 27, predlog spremembe 16, začrtanje za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj glasujemo in ko preverili bomo predlog spremembe 16. Predlog spremembe 16. Tout le monde a pu voter. Ste vsi glasovali? Preveč eh, glasov iz ELS imamo. Gospod Uri, no. konec glasovanja. 25 za, 22 proti. Res je sprejeto. Naslednji predlogi so brezpredmetni in sedaj uvodna izjava 28, predlog spremembe 17 za črtanje. Kdo je za? Če glasujete za 17, potem ne moremo več glasovati o kompromisih. Ko, ker je ELS pripravil tudi kompromisne predloge sprememb, najprej glasujemo o 17. Kdo je za predlog spremembe 17? To je, kdo je za 17? Eh, Proti? Stržani? Preverili bomo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 18 za, 29 proti ni sprejeto. Sedaj pa glasujemo o kompromisu YY1 in YY2, ki sta identična. Kdo je za, proti, zdržani? Preverili bomo. YY1 in YY2. Glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja. 42 za, 5 proti, nič vzdržanih. Sprejeto. Sedaj po uvodni izjavi 28 predlog, 18, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Uvodna izjava 29, dva predloga sprememb identična, se pravi 204 in imko 30. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Ja, preverili bomo. 204 in imko 30. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 25 za, 18 proti, en ustršan. Sprejeto. Uvodna izjava 30, predlog 19 za, proti, ustršani. Sprejeto. Um, Predlog spremembe 207 eh, za. Predlog Tomasa Mana. Torej, predlog spremembe 207, kdo je za? Proti? Stršani zavrnjeno? No, preverili bomo 207. Glasujemo, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 21 za, 24 proti. E, žal, Tomas, zgubili ste. Žal mi je. In sedaj prehajamo. k uvodni izjavi 33. Predlog spremi B213, kdo je za? Predlog spremi B213 za, proti, no, še enkrat, 213 za, proti, zdržani, ni sprejeto. Sedaj pa 214. Šröter in Turunen, kdo je za? Proti? Stršani? Zavarnjeno. Po uvodni izjavi 33 glasujemo o predlogu 215. Kdo je za? Proti? Stržani, zavrnjeno. E, uvodna izjava 34, predlog 216, Tomas Mann za, proti, vzdržani zavrnjeno. Sedaj glasujemo o celotnem osnutku poročila in sicer glasujemo elektronsko. Le vote est ouvert. Glasujemo. Preveč glasov iz ELS imamo. Spet preveč glasov iz ELS. Konec glasovanja. 23 za, 18 proti, 4 vzdržani. Sedaj glasujemo o osnutku eh, zakonodajne resolucije. Eh, elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 22 za, 18 proti, 6 vzdržanih. Sedaj pa bomo glasovali o mandatu. Ali želi nekdo pač, da nakratko prekinemo sestanek, ali so stvari jasne? Gospa Ojmen Reuten. Hvala, predsednica. Kaj pa mandat?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 Eh, torej, za to razpravo bi si vzela minutko, eh, preden se začnemo pogajati ali pa tudi ne o tem dosjeju. Torej, predlagala sem. Torej, zaradi pravila 70 iz našega pravilnika. Če lahko pač eh, začnemo pogajanja na podlagi mandata, potrebujemo 25 glasov za začetek pogajanj. Torej predlagam dve rešitvi. Če želijo nekateri, eh, nekatere politične skupine, da prekinemo sejo, eh, zato da se dogovorijo, sem za to. Eh, Druga možnost, ki vam jo lahko tudi predlagam, je naslednja in sicer, da lahko dam besedo vsaki politični skupini, da pove, kakšno je njeno mnenje glede mandata. Mi se lahko dogovorimo tudi za tretjo različico in sicer kombinacijo obeh, kratka prekenitev seje, potem bo pa vsaka eh, politična skupina zauzela stališče o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 monde veut bien. Prosim, da se vsi usedete na svoje miste. Torej, prosim, da se usedete na svoje miste. Bien. Je donne la parole. Besedo sedaj dajem gospodu Oriju. Igen, azt ö, gondolom. Mm, ja. Mislim, da glasovanje ni potekalo tako, kot smo si želeli, ampak kljub temu menimo, da gre za splošno gledano dobro podlago za nadaljna pogajanja. In zato smo naklonjeni temu, oziroma zagovarjamo podelitev mandata. Um, Alejandro Sarkas, pour le groupe socialiste. Gospod Sarkas, socialiste. Hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da se nahajamo v zelo pomembnem trenutku našega mandata. Od nas pričakuje veliko sektorjev evropske družbe zelo pomembno zakonodajo. Zašli pa smo v situacijo, gospa predsednica, kjer je naš odbor razklan, močno razklan, nismo iskali konsenza, ampak smo zagovarjali močna strankarska stališča. Rezultat je razklan parlament, parlament, ki ima besedilo, o katerem se ne da pogajati, ki zagovarja argumente, ki so si med seboj nasprotujoči začeti pogajanja v takšni situaciji, bi bilo kot, če bi stavili na pogajanja v šipki in zmedeni situaciji. Tako ne bomo rešili problema, ki je zelo resno prizadel države in na milijone delavcev in zaposlenih, ki ne bodo mogli računati na pravno varnost pri svojem delu, ko gredo delati v drugo državo. Če pozabimo na naše politične strasti, bi bilo dobro, da poskrbimo za dogovor med nami pred plenarnim zasedanjem, da bi dobili bolj konsenzualno stališče, ki bi ga lahko zagovarjali pred Evropskim svetom. Zato prosim, da ne glasujemo o tem besedilu, ampak da se skušamo zediniti in dogovoriti pred plenarnim zasedanjem. Nadja Hirša, liberalce, prosim. Hvala tudi mi smo se posvetovali. Številna stališča so po našem mnenju bila dana na glasovanje na ustrezen način. In zato nam bi bilo ljubše, če bi zdaj kar začeli s pogajanji. In da bi danes ekipi, ki bo potrebna za glasovanjem, tudi dali so podporo, ki jo potrebuje in to bi bilo dobro, samo da vidimo, koliko je še, kakšna je še razlika med nami in med eh, svetom. Hvala za zelene, Jill Lambert. Najlepša hvala, predsednica. Tudi mi menimo, da so današnja glasovanja šla v pravo smer in zato podpiramo začetek pogajen. Hvala za EKR, gospod Kabrno. Gani za GUE, gospod Hendel.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 Gospod Tero, ali lahko ponovite, eh, kaj ste povedali prej, ker ni bilo tolmačeno v ostale jezike. Mi smo za podelitev mandata. Podpiramo vaš predlog. Mikrofon za predsednico. Torej, sedaj bomo glasovali o mandatu. Um, In spominjam vas eh, še enkrat na to, da potrebujemo 25 glasov. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 30 glasov za, 17 proti. S tem je torej mandat podeljen. Eh, sedaj pa še nismo končali glasovanja in naša poročevalka želi besedo. Torej, ji dajem besedo. Vendar, gospa poročevalca, ostanite na svojem mestu.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 vsem poslancem in poslankam, asistentom in svetovalcem, ki so pomagali pri pripravi tega dokumenta in mi bomo pač delali na tej podlagi naprej in na ta način bomo lahko zaščitili eh, delavce in eh, bomo tudi pomagali delodajalcem napotenih delavcev. Eh, torej, hvala lepa tudi sekretarijatu, ki je omogočil to glasovanje. To glasovanje je bilo izjemno težavno. In sedaj imamo točko 36 še pred seboj. In sicer tu gre za poročilo Tomasa Hendla o čezmejnem kolektivnem pogajanju in nadnacionalnem socialnem eh, dialogu. quarante deux de thomas de ole ludvigsson qui est pour eh, torej ole ludvigsson dvainštirideset kdo je za proti zdržani zavrnjeno kompromis c za proti zdržani sprejeto Smo sredi glasovanja. Tišina v dvorani, prosim. Kompromis D za, proti, stržani, sprejeto. Potem 55, Ludvigson za, proti, stržani, zavrnjeno. 56 odi za, proti, stržani, zavrnjeno. 57. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 58 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 59 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 60 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 61 za, proti, stršani, preverili bomo. Preverimo 61. Le vote est ouvert. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. 22 za, 23 proti. Ni sprejeto. 62 za proti, stršani, zavarnjeno. 63 za, proti, stršani. 63 za, proti, stršani. Preverili bomo 63. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? konec glasovanja. 20 e, e, za, 22 proti ni sprejeto, 64 kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Podnaslov 1, 65 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 67 za, proti, Zdržani zavrnjeno. 68 oziroma preverili bomo 67. Ste vsi glasovali konec glasovanja? 19 za 25 proti ni sprejeto. Predlog spremembe 58. Kdo je za? proti vzdržani zavrnjeno. 66 za, proti vzdržani sprejeto. 69 kozolino je umaknjen, 70 eh, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis E, tri politične skupine, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Vstršani? Mislim, da je zavrnjeno. Želite, da preverimo? Dobro, preverjamo i. E. Glasujemo. Ste si glasovali konec glasovanja? 21 za, 23 proti za vrnjeno. Sedaj pa glasujemo o 72 za proti vzdržani. Torej 72, kdo je za? Glasujemo, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 22 za 21 proti. Sprejeto. drugi so brezpredmetni, sedaj pa odstavek 5, 76 je omaknjen, sedaj pa glasujemo o kompromisu F, tri politične skupine za, proti, stršani. Preverili bomo, preverjamo F. Konec glasovanja. 35 za, 8 proti sprejeto. Odstavek 6, 3 predloge za črtanje. 82, 83, 84, kdo je za črtanje? Proti. Stršani. Sprejeto. Potem pa 89 eh, za. 89 za, proti, stršani, zavrnjeno. 90 Ludvigsson za, proti, stršani, zavrnjeno. 91 kliveti za, proti, stršani, zavrnjeno. 92 Ludvigsson za, proti, stršani, zavrnjeno proti, stržani, sprejeto. Odstavek 7, za, štirje predloge za črtanje, kdo je za, proti, stržani, preverili bomo zaradi tega, ker ne glasujete. Kdo je za črtanje eh, odstavka 7? Glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja. 20 za, 20 proti, zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o 97, čaba uri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. E, potem pa 99 Beker, e, predlog za črtanje. Ne, predtem moramo še glasovati o predlogu spremembe 98. E, kdo je za to? proti vzdržani sprejeto. Torej 99 črtanje, kdo za, proti vzdržani. Preverili bomo, preverjamo 99. Konec glasovanja. 21 za, 21 proti. Ni sprejeto. Sedaj pa glasujemo o kompromisu H, kdo je za proti stržani sprejeto. Potem pa eh, eh, torej štiri predloge za črtanje devetega odstavka. Kdo je za črtanje odstavka devet proti stržani? Preverjamo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 22 za, 20 proti. Sprejeto. Torej, kompromis je brezpredmeten odstavek 10, pet predlogov za črtanje. Kdo je za črtanje odstavka 10? Za, proti, stržani. Sprejeto. Želite, da preverimo? 22 za, 20 proti, sprejeto. Potem pa e, 122, kar je saj, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo 122. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 15 za, 22 proti, 5 vzdržanih, zavrnjeno. 123 Ole Ludvik sem doj za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 134 Kornelisen Šreter za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 11, črtanje 125, zdoj za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno. Sedaj glasujemo o kompromisu K. Štiri politične skupine za proti vzdržani sprejeto. E, odstavek 12. Tri predloge za črtanje. Kdo je za črtanje odstavka 12? Proti vzdržani. Mislim, da je sprejeto, vendar preverili bomo. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. 22 za, 20 proti, sprejeto. Potem po odstavek 13, 137 Ludvigsen za, proti, zdržani, zavrnjeno. 138 Kornelisen, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 139, preverjamo 138. ste vsi glasovali, konec glasovanja. 36 e, za, 6 proti. Kaj se je tu zgodilo? Ker je sprejeto e, z neverjetno večino. 139 Ludvigson, kdo je za? Proti. Stršani. Sprejeto. 140 za, proti, stršani. Ni jasno. Preverjamo 140. 140. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 20 za, 16 proti, 5 vzdržanih. Sprejeto. 141 isti avtor za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 142 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 143 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Potem po kompromis M. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Potem odstavek 14, 144, Hirš in drugih, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa vizum uh, eh, ena, za, proti, vzdržani, dva, isti avtor za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe tri, za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiri, za, proti, vzdržani, sprejeto. Pet, uh, Cornelisen Schröter za proti vzdržani sprejeto. Uvedna izjava 17. 3 je predloge za črtanje. Kdo je za črtanje 17? Za, proti, vzdržani. Ni jasno. Preverjamo črtanje uvodne izjave 17. glasujeme, ste vsi glasovali, konec glasovanja. 20 za, 21 proti, ni sprejeto. Sedaj pa glasujemo o predlogu spremembe 11. Kdo je za? Proti, stržani. Sprejeto. 12. No, preverili bomo. Preverjamo 11. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 21 za, 16 proti, 4 vzdržani sprejeto. 12 isti avtor za, proti, vzdržani sprejeto. 13 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis A za, proti, vzdržani sprejeto. Uvodna izjava B. glasujemo o predlogu spremembe 19. Kdo je za? Proti? Stršani? Preverimo. Preverimo 19. Predlog spremembe 19. Poročevalka je proti. Ste vsi glasovali konec glasovanja? 19 eh, za, 21 proti, ni sprejeto. Sedaj glasujemo o predlogu spremembe. Dvajset za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 za, 21 je brezpredmeten. Brezpredmeten. Sedaj pa uvodna izjava C predloga 22 in 23, kdo je za, proti, stršani, sprejeto. D predlog spremembe 26, kdo je za, proti, stršani, sprejeto. Potem pa predlog spremembe 27 za, proti, stršani, zavrnjeno. 28 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Uvodna izjava E, 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. 30 je kompatibilen za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem pa predlog spremembe 31 za, proti, vzdržani. Stršani. Sprejeto. 32. Kdo je za? Proti? Stršani. Zavrnjeno. Uvodna izjava F33 za. Proti? Vzdržani. Ni jasno. Preverjamo 33. Ste vsi glasovali? 33. Glasujemo o 33. Sedaj glasujemo o predlogu spremembe 33 poročevalke poročeval. Kaj proti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Torej poročevalec je proti. 21 za 20 proti sprejeto. Sedaj glasujemo o predlogu spremembe 34. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Potem pa kompromis B. Ta je bil umaknjen. In sedaj moramo glasovati o 35. Kdo je za? Predlog spremembe 35. Odločevalec je proti. Kdo je za 35? Proti, zdržani, zavrnjeno. 36 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 37 za, proti, zdržani, zavrnjen. 38 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 39 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 40 za proti, vzdržani, zavrnjeno. C je brezpredmeten in sedaj glasujemo o celotnem besedilu elektronsko. Predlog spremembe 40. Želite preveriti 40? Dobro, preverili bomo predlog spremembe 40. Glasujemo. Predlog spremembe 40. Ste vsi glasovali konec glasovanja? 21 za 20 proti. Sprejeta. Sedaj glasujemo o celotnem besedilu elektronsko glasovanje. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Vsi glasovali, konec glasovanja. 31 za, 6 proti, 3 vzdržani. Čestitke poročevalki oziroma poročevalcu. Zdaj pa predlagam, da tri naslednje točke predstavimo na naslednje zasedanje tega odbora. Hvala tolmačem, hvala vsem, ker ste bili danes tukaj. Zopet se sestanemo 8. julija, ko bo naslednji sestanek tega odbora.